Kolegi in kolegice, prijatelji in prijateljice. Prosim za pozornost. Čas je, da začnemo z našim panelom. Dragi kolegi, prijatelji, gospe in gospodje, veseli me, da vas lahko pozdravim tukaj v Evropskem parlamentu v Bruslju, v prestolnici Evrope za to deseto konferenco ASEP. Rada bi čestitela vsem delegatom in delegatkam. Nadejam se zanimive okrogle mize, upam, da bomo z drug drugim delili naše izkušnje. Okolje in varnost gre sta namreč z roko v roki. No, najprej bom predstavila sebe. Sem Iva da gre bilo Peters, sem evropska poslanka in predsednica delegacije za stike z Mongolijo in Centralno Azijo. Z mano je še bilevski sklep, predsednik eh, odbora za gospodarstvo, okoljska vprašanja iz Kazahstana tolmačenje na voljo v nemščini, francoščini, angliščini, španščini, finščini, češčini, mačarščini, romunščini, slovenščini in ruščini. Vsi tri paneli, naš panel nosi številko 3, bodo jutri zjutraj poročali plenarnemu zasedanju, tako da moramo določiti enega od članov za poročevalca za to plenarno zasedanje jutri morda se želi kdo javiti za to vlogo poročevalca, potem kar dvignite roko. Jutri boste morali torej poročati plenarnemu zasedanju o današnjih razpravah. So? Yeah. Ja? Ah. Yeah. Ja? Okay. I see that Mr. Uh prav, gospod Mohamed Mukhtar se je javil za to logo. Hvala, vedno imamo težave eh, z iskanjem prostovoljcev. Pozdravljam naše paneliste. Z nami je gospa Ljudmila Novak, poslanka Državnega zbora Slovenije. Dobrodošli. Gospod Kul Mohamed Mukhtar kar usedite se tukaj z nami. In naš strokovnjak, Lukas Muller, raziskovalec pri okoljskem forumu Azija-Evropa, ki deluje pod okriljem ASEF-a. E hvala. Sedaj pa besedo predajam sopredsedujočemu. Najlepša hvala lep pozdrav vsem. Veseli me, da sem, da sem danes tukaj z vami in sodelujem pri tej okrogli mizi. Dovolite mi, da na kratko spregovorim o dejavnostih Kazahstana. Kazahstan je poskušal izboljšati pravno podlago za delovanje, Eh, in omogočiti naši vladi, naši državi, da se bolje bori proti podnebnim spremembam, ki smo jim priča povsod po svetu. Srečanja, kakršna so ta, ki potekajo danes, eh, so zelo pomembna, sploh v svetu, ki se iz dneva v dan spreminja in v katerem se soočamo s številnimi izzivi, kot so podnebne spremembe. Tema, o kateri danes govorimo, je Eh, zelo aktualna. Podnebne spremembe namreč vplivajo na vse različne vidike eh, v državah po svetu. Gre za vprašanje varnosti, vprašanje eh, prehranske varnosti in druga vprašanja. Zakaj je tako pomembno sodelovati med Evropo in Azijo, ko se borimo proti podnebnim spremembam? Kazahstan je del globalnega gospodarstva, poskuša se še naprej razvijati, na kljub temu, da je naša osnovna raven razvoja precej eh, nizka. Imamo vrsto sektorjev, ki so eh, izjemno pomembni za gospodarstvo v državi. Soočamo se tudi eh, z velikimi izzivi, kar se tiče proizvodnje energije, sploh na podlagi fosilnih goriv, premoga in nafte. Ravno zato je pariški sporazum tako pomemben, pomembni so vsi ukrepi v boju proti podnebnim spremembam. Vse to seveda vpliva na ekonomsko situacijo v Kazahstanu in s tem tudi na našo stabilnost, stabilnost naše države. Obstajajo različna tveganja, ki so naprimer ekonomske narave, kmetijske narave, o tem eh, bodo eh, oziroma o tem eh, so govorili polski kolegi malce prej, na to naprimer eh, vodni viri. Pomembno je, da naše državljane zaščitimo pred vsemi morebitnimi naravnimi nesrečami, do katerih lahko pride. O tem smo prav tako že eh, eh, danes govorili, o tem je govoril kolega iz Filipinov. Imamo več ukrepov, s katerimi se borimo proti podnebnim spremembam. Imamo strateški načrt, s katerim se želimo prilagoditi na podnebne spremembe v državi. Prizadevamo si za prehod na zeleno gospodarstvo, to je program, ki je bil sprejet leta 2013. Eno od prednostnih nalog je, da povečamo energetsko učinkovitost na vseh področjih eh, gospodarstva. Izpostaviti želimo prometne eh, sisteme, ki so eh, zeleni in okolju prijazni. Lani je predsednik Republike Kazahstana oznanil, nove prednostne naloge na področju energetike. Povedal je tudi, da moramo prijeti do leta 2020 na nove eh, vire energije in da si moramo prizadevati za večji delež čistejše energije v naši energetski mešanici. Danes eh, imamo v državi približno eno milijardo megavatov, ampak zelo majhen delež eh, te energije prihaja iz eh, čistih virov. Imamo načrte eh, do leta 2050, želimo priti do 50 odstotkov obnovljivih virov energije. Naša država želi izpostaviti obnovljive vire energije na tistih najpomembnejših področjih za naše gospodarstvo. Lahko vam povem, da smo lani v skladu Eh, s programom predsednika sprejeli tudi eh, zakon na področju eh, energetike. V tem zakonu najdemo tudi določbe, ki se nanašajo na obnovljive vire energije in to je nekaj, kar dan danes izpostavljamo. Na to imamo partnerske sporazume med Evropo in Azijo, s katerimi lahko izboljšamo naš prehod na zeleno gospodarstvo. Kot sem dejal, želimo, da naše gospodarstvo postane bolj zeleno. Omenil sem že eh, enega od zahonov, zakonov, ki izpostavlja obnovljive vire energije. Ta je bil sprejet leta 2009. Eh, Sprejetih je bilo tudi več amandmajev s katerimi smo želeli spet izpostaviti rabo obnovljivih virov energije. Eden od amandmajev je bil sprejet eh, lani, o tem sem že prav tako nekaj povedal. In eh, to je pomembna določba za eh, vlagatelje. S tem smo želeli, želeli privabiti več vlagateljev v državo in v te sektorje. Danes imamo na mizi osem projektov, ki jih bomo kmalo začeli izvajati. s tem v zvezi. Gre za projekte, s katerimi želimo čim bolj učinkovito prejiti na obnoljive vire energije. Trg za to obstaja, veliko vlagateljev je pripravljenih vložiti v to vrstne projekte. Upamo, da bomo še tesneje sodelovali z vsemi partnerji, ki so prisotni tukaj, tako da vas vabim, da sodelujete eh, pri teh eh, projektih na kazastanskem področju. Eh, trgu. Imamo dobro področje za vetrno energijo, eh, imamo eh, veliko sonca, kar je dobro za proizvodnjo sončne energije. Kar se tiče drugih tipov obnovljive energije, se sicer ne bom spuščal v podrobnosti, ampak kar se tiče vetra in sonca, smo v precej dobrem položaju. Na to je treba izpostaviti še eh, delo strokovne skupine na visoki ravni, eh, ki pripravlja tiste glavne smernice, na to pa eh, naši kolegi eh, iz tega vlečejo na vdih in dosegajo precej dobre rezultate. Pripravljena je bila tudi mednarodna razstava, na kateri je sodelovalo eh, več sodelujočih. Eh, želeli smo pokazati, v kateri fazi smo, eh, kateri projekti pri nas potekajo in kaj nameravamo narediti v prihodnosti. Imamo tudi Center za mednarodno financiranje, Center za zelene tehnologije. Četrta pobuda, ki smo jo pripravili, je institucionalne narave. Imamo torej ta Center za zeleno energijo. Danes se pogovarjamo o zakonodaji na to temo v parlamentu in eh, že eh, naslednje leto bomo lahko začeli z delom. Ta center je otvoril predsednik in O tem je bilo govora tudi na eh, srečanju Združenih narodov leta 2015. Imamo tudi organizacije, v katerih sodelujo različni mednarodni akteri, Svetovna banka, eh, eh, Svetovni sklad za ulaganje na tem področju in drugi instrumenti, ki nam omogočajo, da se skupaj borimo proti podnebnim izzivom. To je pomembno izpostaviti, tako se lahko izognemo tudi težavam, do katerih lahko sicer pride na našem, eh, v našem gospodarstvu. To partnerstvo, ki mu danes prisostvujemo, je bistvenega pomena, zato da lahko prisluhnemo drug drugemu in da lahko zagotovimo boljše sodelovanje v boju proti vsem tem izzivom. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa bi rada besedo predala našim ključnim govornikom. Predlagam da najprej prisluhnemo vsem trem glavnim govornikom, na to pa bo potekala razprava. Najprej prosim strokovnjaka, gospoda Lukasa Müllerja, raziskovalca, ki dela pri okoljskem forumu med Azijo in Evropo pod okriljem ASEF-a. Izvolite, beseda je vaša. This one. Does this work? All right. Thank you very much. Um... Najlepša hvala. Lepo zdrav, hvala, da sodelujete v tem panelu o podnebnih spremembah in varnosti. Sem eh, Lukas Müller, predstavljam fundacijo Azija Evropa. Sodelujem v večletnem eh, projektu, ki obravnava prilagoditev na podnebne spremembe v državah eh, Južno-vzhodne Azije, v Kambodži, eh, Laosu, eh, Mjanmaru in tako naprej. Danes bi rad spregovoril o naših rezultatih in o posledicah za podnebne spremembe in varnost. Raziskovalci radi razmišljajo v okvirih in sam bi rad prispeval svojim strokovnim okvirom k temu panelu. Rad bi spregovoril torej o okviru, ki ukalupja podnebne spremembe in eh, varnost. Marsikje po svetu, kot verjetno veste, razprava o podnebnih eh, spremembah in varnosti poteka eh, na podlagi migracij. Če že so migracije eno od večjih tveganj, ki izhaja iz podnebnih sprememb. Imamo tudi ločen panel, ki se ukvarja z migracijami in podnebnimi spremembami, ki poteka sedaj. Rad bi izpostavil, da gre pri podnebni varnosti za več kot zgolj za migracije. Migracije so posledica eh, podnebnih sprememb, ampak spregovoriti moramo o celem razponu varnostnih izzivov, s katerimi se soočamo in borimo. Migracije so zgolj eden od teh elementov. Pomembno je, da identificiramo Eh, glavne vzroke eh, te eh, podnebne nevarnosti. Kateri so ti glavni vzroki? Ko si pogledamo, kako sta povezana ta dva elementa, podnebje in varnost, lahko izpostavimo štiri glavne elemente, ki smo jim priča posod po svetu. Leta 2025-2040 Eh, bomo verjetno videli, študije imajo različne zaključke, eh, kakšni bodo največji eh, učinki. Gre za štiri učinke. Vedno manj bo virov pitne vode, vedno manj bo proizvodnje na področju kmetijstva, vedno več bo ekstremnih voja, vremenskih pogojev, poplav, suš in tako naprej in uh, vedno več bo uh, nalezljivih bolezni tam, kjer jih sedaj morda ni. To so glavni vzroki, ki eh, so odgovorni za številne druge nevarnosti, ki so povezane s podnebnimi spremembami. Eden od učinkov teh glavnih štirih vzrokov je naslednji, vsaj po mojem mnenju. Mislim, da bomo priča povečanju števila šibkih, ranljivih držav po svetu tveganja za globalno gospodarstvo bo ogromno. Nekatere študije pravijo, da se bo BDP zmanjšal za približno 50 odstotkov do konca tega stoletja. Pričal bomo tudi eh, povečanju eh, konfliktov eh, v državah, ki povzročajo podnebne spremembe in v državah, na katere podnebne spremembe vplivajo. O tem smo govorili že danes dopovdan v okviru nekaterih držav v Južni Aziji. Biti pa moramo uh, zelo odločni in ne sme ostati zgolj pri besedah, ko govorimo o varnosti. Morda prava beseda ni eh, varnost, ko govorimo o podnebnih spremembah, ampak eh, je prava beseda ranljivost. Vsi ti vzroki, o katerih sem govoril, pitna voda, kmetijstvo, naravne nesreče in nalezljive bolezni, to so že realna tveganja sedaj. Veliko držav, sploh na uh, južni polobli, se s tem že sooča. Gre torej za tveganja, ki niso nujno nova, ampak ki postanejo še večje zaradi podnebnih sprememb. Gre torej za nekaj, kar eh, podnebne spremembe še poslabšajo. Pravilno terminologijo moramo uporabljati, ko govorimo o teh zadevah. S tem prehajamo tudi k razsežnosti človeške varnosti. Uh, odločevalci, politiki eh, morajo, ko se pogovarjajo o podnebnih spremembah in varnosti, eh, govoriti o tem, če bodo obvarovali podnebne spremembe oziroma če bodo klimatirizirali eh, varnost. Odločiti se morajo, v katero smer bodo šli. Trenutno naše varnostne institucije, naprimer vojske in policijski organi, skrbijo za reševanje posledic podnebnih sprememb. Obstaja alternativni pristop, eh, na podnebne spremembe lahko gledamo kot na varnostno vprašanje in tako razširimo ta dialog eh, reševanja varnostih vprašanj eh, prek dialoga med ministri, med različnimi deležniki. Ne govorimo zgolj o vprašanju notranje varnosti ali pa o tradicionalnih vprašanjih varnosti kaj kažejo eh, naše raziskave, kako lahko razrešimo eh, to ranljivost. No, nekatere rešitve so eh, že oblikovane in uporabiti moramo najboljšo prakso, ki že obstaja. Naprimer, imamo agendo 2030, cilje trajnostnega razvoja. Reševanje to vrstne ranljivosti temelji na Eh, povečanju odpornosti gospodarstva, družb in držav, eh, gre za doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Zato si moramo prizadevati, kako krepiti odpornost sploh v državah v razvoju. No, tekom našega dela smo v eh, Kambodži, Laosu, Vietnamu in Mjanmaru poskušali ugotoviti, kako naj te države dosežejo cilj trajnostnega razvoja 6 o čisti vodi in sanitaciji, 13 14 in pa 15 o življenju na kopnem, naprimer. Kot veste, se ti cilji povezujejo neposredno eh, z nevarnostjo, o kateri sem govoril, eh, kmetijstvo, pitna voda in nalezljive bolezni. Te države lahko eh, gredo kar daleč v smeri večje odpornosti, če si prizadevajo za izvajanje teh ciljev trajnostnega razvoja, ki sem jih omenil države v razvoju se soočajo številnimi izzivi pri izvajanju kot takšnem. Nekaj, eh, čemor smo pogosto priča, je dejstvo, da eh, imajo te države zelo šibke eh, okvire odločanja, ni ustreznega izvajanja, ni dovolj manjerskega prostora za sprejemanje zakonodaje, ni dovolj ozaveščenosti javnosti. V tem forumu pa bi rad izpostavil pomankanje ozaveščenosti, kar je seveda nekaj, kar prizadene voljivce eh, teh držav. Na nas, raziskovalcih, pa tudi politikih je, da poskušamo eh, ljudi ozaveščati, izboljšati eh, informiranost in pojasniti, kakšne težave pretijo sploh tem državam v razvoju. Morda se lahko o tem pogovarjamo pozneje, ampak mi smo razvili uh, smernice za izvajanje, ki uh, Eh, državam v razvoju pomagajo eh, prilagoditi njihove ukrepe ciljem trajnostnega razvoja, eh, s tem se lahko lotijo tudi varnostnega sektorja. Tiste države, ki nimajo veliko vladnih virov, nimajo veliko javnih financ namenjenih temu, lahko ocenijo svoje negativne točke, pozitivne točke in tako prilagodijo svoje načrte, Eh, tistim ključnim izzivom, če so to naprimer eh, pitna voda ali pa nalezljive bolezni ali pa eh, kmetijska proizvodnja, izberejo torej prednostne naloge. Vseh ciljev trajnostnega razvoja pač v istem času ne moremo reševati na enak način v vseh teh državah. Obenem pa moramo graditi ustrezen okvir za izvajanje in spremljanje. Spremljati moramo napredek ne zgolj z vidika trajnosti, ampak tudi z vidika varnosti varnostno vprašanje moramo povedati s trajnostjo in rnljivostjo. Kot zadnjo točko bi rad eh, izpostavil naslednje. Pomemben je okvir na podlagi partnerstva med razvitim svetom in eh, svetom v razvoju. Pri tem eh, partnerstvu o razvoju moramo reševati glavne vzroke, Eh, nevarnosti povezane s podnebnimi spremembami. Ne smemo se boriti zgolj proti simptomom, ampak moramo reševati glavne vzroke. Eh, rešiti moramo vprašanje upravljanja eh, s pitno vodo, na to naprimer pripravljenost in fleksibilnost kmetijstva in pripravljenost in odziv na nalezljiv bolezni in tako naprej stabilizirati moramo šibke, ranljive eh, države, ki so že na robu ranljivosti in ki se že sedaj soočajo s podnebno nevarnostjo. Poleg tega pa moramo nadaljevati z lajšanjem posledic eh, podnebnih sprememb zgolj, eh, še posebej se upravičujem, na globalnem severu. Smo on kraj tega scenarija dveh stopinj Celzija glede na IPCC in vse to, kar se bo zgodilo, se bo zgodilo pod najboljšimi pogoji, tako da moramo paziti na nadaljne ukrepe. Like ask, uh, Mr... tako, hvala lepa prvemu ključnemu govorniku, sedaj pa prosim za besedo gospoda Kula Mukameda Moktarja, ki je iz Senata v Kazahstanu. Izvolite. Spoštovani gospe in gospodje, dovolite, da pozdravim uh, vse udeležence v okviru parlamentarnega partnerstva med Azijo in Evropsko unijo. Uh, jaz prihajam iz senata v Kazahstanu. Kazahstan je mlada država v srednji Evropi, ki je postal leta 1991 neodvisen, takrat, ko je razpadla Sovjetska zveza. Kazahstan se nahaja na križišču med Azijo in Evropo. je pomembna os v Euroaziji in ima izkušnjo dialoga med vzhodom in zahodom. Kazahstan je podedoval dva pomembna ekološka problema od Sovjetske zveze. In to prizadene vse prebivalce Kazahstana. In sicer smo dobili um, mesto jedrskega testiranja, ki je eno izmed najpomembnejših uh, testnih mest. 480 jedrskih uh, testiranj se je tam zgodilo v 32 letih. 135 jih je bilo izvedenih na odprtem. Predsednik republike Kazahstan, Nazarbajev je med eh, svojimi cilji zastavil odpravo tega smrtonosnega objekta. Razglasil je Kazahstan za cono brez jedrske energije. Ker je naša razprava posvečena eh, vplivam eh, podnebnih sprememb na okolje in pa vplivam vpliv tega na varnost, bi želel sedaj spregovoriti še o drugem ekološkem problemu. Gre za vpliv podnebnih sprememb in pa narave. Sovjetska Zveza je namestila veliko industrije v državah eh, centralne Azije, Kyrgyzstanu, Kazahstanu, Kyrgyzstanu in tako naprej. Eden izmed glavnih kmetijskih eh, pridelkov v teh državah je bil bombaž, ki zahteva veliko skrbe za vodo dve glavni reki Serdarja in Amodarja sta bili eh, sistematsko izkoriščani za te namene. Od, le, od 80-ih let prejšnjega stoletja se je vodna gladina znižala tako močno, da se je to povodje razdelilo, devetkrat so se znižale zmogljivosti vode in nastopil je pojav dezertifikacije. Več kot milijon hektarjev je bilo prizadetih. To lahko tudi preverite na Google. Propadanje zemlje je povzročilo izumrtje številnih endemičnih vrst flore in faune v širši regiji biološka raznovrstnost eh, je bila skoraj da uničena. To se je prevrglo v pravo katastrofo. To je ena izmed petih največjih ekoloških katastrof na svetu. Preden se je posušilo Aralsko jezero, je bilo to jezero eno izmed največjih na svetu. 80 milijonov ton toksične soli smo počrpali iz dna Aralskega jezera. In ta je bil raznešen tako do Evrope, kakor tudi do Himalaje. Pravzaprav je dosegel tudi Arktič, uh, uh, Arktični ocean. In to je seveda negativno vplivalo na človeško zdravje in na ekosistem celotnega kontinenta. Problem Arala ni več samo re regionalni problem, to je mednarodni globalni problem. Pet držav eh, Aralske kotline so si zelo prizadevale na področju reševanja problema virov sveže vode. Kazahstan je pod um, pokroviteljstvom Svetovne banke začel z velikim projektom za ohranjanje arala. In to je privedlo do izboljšanja ekološke situacije, vsaj v nižjem toku eh, reke Serdar. Severni Aral pa je na nivoju iz leta 2010. Leta 2018 smo zastavili ključne prednostne naloge za Aral in to v povezavi z drugimi osrednjimi državami. Kazahstan je ponudil da bi prevzel upravljanje in uh, nadzorovanje arala. Prav tako želimo nadzorovati kakovost uh, virov pitne vode iz celotne regije. To je bistvenega pomena za, uh, tudi za vzpostavitev uh, mednarodnega centralno-azijskega energetskega konzorcija regiji kronično primankuje pitene vode. No, seveda je nemogoče v celoti rešiti Aralsko jezero, vsaj v obliki, kot smo ga nekoč poznali. Ampak lahko bi minimizirali negativne posledice z usklajevanjem skupnih prizadevanj. Naj zaključim moj govor. Želel bi podati naslednja priporočila. Treba je razviti evropske znanstvene inštitute, ki bi se ukvarjali s tem problemom. Treba je poskrbiti za pravočasno obveščanje in preprečevanje negativnih posledic celotnega, eh, celotne katastrofe Aralskega jezera. Vpliv na podnebje in na človeško zdravje je ogromen. Drugič, mednarodni meteorolo meteorološki inštituti bi lahko ponudili rešitve za to ekološko katastrofo Aralskega jezera in sicer s pomočjo koordiniranega koordiniranih nacionalnih in mednarodnih strategij, zato da bi lahko eh, rešili Aralsko jezero, eh, reke, ki se tja stekajo in da bi um, lahko obnovili to ekološko območje, tudi v sodelovanju za Svetovno banko. Prav tako bi lahko poskrbeli za medregionalne programe, zato da bi ohranili biološko raznovrstnost ter uh, enkratno floro in fauno te regije. Izkušnje evropskih držav bi nam lahko pomagale pri tem. Recimo pozitivne izkušnje od uporabe um, vodnih virov Donave. V okviru medparlamentarnega sodelovanja in uh, azijsko-evropskega parlamentarnega partnerstva bi lahko spodbujali um, tako imenovano vodno diplomacijo, upoštevali bi uh, tudi Eh, odpravo možnih konfliktov pri upravljanju vodnih virov v tem območju. Mednarodne organizacije bi nam lahko pomagale proti boju proti podnebnim spremembam in degradaciji okolja. Ljudmila Novak, member of the Slovenia. Sedaj pa vabim Ljudmilo Novak, Eh, poslanko slovenskega parlamenta. Izvolite. Poštovana gospa predsednica, predsedstvo, kolegice in kolegi, ladies and gentlemen, prinašam lepe pozdrave iz Slovenije, iz slovenskega parlamenta. Eh, poudarjam iz Slovenije, ne iz Slovakije, ker pogosto pride do zmešnjave, ljudje zamenjujejo ti dve državi in tudi eh, prevod imamo v slovenščino in iz slovenščine. <laughs> Danes bom govorila tukaj kot poslanka, ne kot ekspert, eh, kajti tudi kot poslanka v parlamentu odločam tako kot vi o politikah, kako se bomo lotili težav, s katerimi se srečujemo zaradi podnebnih sprememb. Govorila pa bom predvsem o prehranski varnosti. Evropa se sooča s pritiskom migrantov na njene meje, predvsem iz Afrike, dežel Bližnjega vzhoda in Azije. Razlogi za migracije so predvsem trije, lahko jih je tudi več. Vojne in vojaški spopadi, pomankanje hrane, slabe in neperspektivne ekonomske razmire v državah, iz katerih prihajajo migranti. V svojem referatu se bom omejila na prehransko varnost, saj sem kot žena, mama, babica najbolj odgovorna za pripravo hrane za svojo družino. Vsi vemo, da človek brez vode in hrane lahko zdrži le nekaj dni. Seveda je pomembna tudi naša varnost, kajti če je naše življenje ogroženo in ga izgubimo, tudi hrane ne potrebujemo več. Ob obisku Afrike in nekaterih drugih revnih držav sem spoznala, da so podnebne razmere v nekaterih državah tako neugodne, da tam ljudje re, res težko preživijo. Zato se ne čudim pritisku milijonov ljudi na evropske meje, ker vidijo rešitev za svoje probleme. Prav tako se ne čudim vsem tistim, ki rešujejo svoja življenja z begom v druge države in prav tako pritiskajo na Evropo. Ko sem se pred leti vračala službenega potovanja iz podsaharske Afrike, sem šele spoznala, kako smo Evropejci privilegirani. Živimo na območju, kjer nam podnebje omogoča pridelavo hrane v dovolj velikih količinah, da ni potrebno, da bi bili lačni. Ko smo pa leteli nad mojo domovino Slovenijo, sem čutila neizmerno hvaležnost, da živimo v tako lepi in zeleni deželi. Slovenija je zelo bogata z vodo. Pri nas večina ljudi lahko pije vodo iz pipe in ni potrebno, da jo imamo v steklenici, kar je seveda najbolj zdravo. Na poljih je mogoče pridelati veliko hrane, pa se kljub temu nenehno pritožujemo zaradi vremenskih težav, včasih zaradi suše, drugič zaradi poplav, tretjič imamo točo ali pozebo. Še vedno je veliko zemlje tudi neobdelane, ker je lažje iti v trgovino in hrano kupiti. V nekaterih letih, kot je letošnje, pa sadje tako bogato obrodi, da se lomijo veje od teže plodov. Letos vsi stiskamo sokove, delamo marmelade, vlagamo sadje in zelenjavo. Dovolite, da na kratko predstavim Slovenijo, da si boste lažje predstavljali, o kateri državi govorim. Republika Slovenija je srednje evropska država na južni strani Alp. Leta 1991, tako kot smo prej slišali o Kazahstanu, je postala samostojna država. Pred tem je bila najbolj razvita republika na severu Jugoslavije. Naše sosednje države so na severu Avstrija, na zahodu Italija, Hrvaška na jugu in Mačarska na vzhodu. Leži na stičišču alpskega, sredozemskega, panonskega sveta in temu primirno je tudi naše podnebje. Imamo pa zaradi tega tudi veliko vetrov, neviht in podobnih vremenskih pojavov. Površina države meri dobrih 20 tisoč kvadratnih kilometrov. Po popisu prebivalstva iz leta 2011 ima 2 milijona 50 tisoč prebivalcev. Glavno mesto je Ljubljana. Slovenija je od leta 2004 članica Evropske unije in NATO zavezništva, je del Schengena, od leta 2007 je naša valuta evro. Kmetijska površina zauzema manj kot 30 odstotkov vse površine države. Gozdovi pokrivajo okrog 60 odstotkov ozemlja, več gozdov imata v Evropi samo Finska in Švedska. Okoli 75 odstotkov kmetijskih površin je na območju z omejenimi možnostmi za kmetovanje zaradi naklona, ker je to tudi kraški svet zaradi katerih je produktivnost nižja, proizvodni stroški pa višji. Na obseg kmetijske proizvodnje pa vplivajo še vremenske in podnebne razmere, globalizacija, trg in drugo. Pridelava, predelava in distribucija varne hrane so strateškega pomena za vsako družbo in imajo velik vpliv na gospodarstvo, okolje in zdravje prebivalstva. Leta 2011 je bila sprejeta resolucija o strateških usmeritvah razvoja kmetijstva in živilstva do leta 2020. Opredeljuje ključne strateške cilje in prednostne programske usmeritve ter mehanizme za doseganje teh ciljev. Najpomembnejši cilj je zagotavljanje prehranske varnosti ob spoštovanju trajnostnega razvoja in ohranjanja kmetijskih površin. Vplivi okolja na kmetijstvo in pridelavo hrane so: v okviru mednarodnih pogajanj o podnebni politiki se Slovenija uvršča med bolj ambiciozne države sprejela je tudi operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta dva tisoč dvajset. Več kot petdeset odstotkov emisij povzroča promet, saj je Slovenija tranzitna država med vzhodom in zahodom, severom in jugom. Sledi kmetijstvo s šestnajstimi odstotki emisij. Srečujemo se tudi s problemom odpadne hrane. Zato smo leta 2016 sprejeli program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov. Po podatkih Eurostata smo leta 2014 proizvedli 123 tisoč ton odpadkov, ki lahko vsebujejo hrano. To je skoraj 55 kilogramov letno na prebivalca. 52 odstotkov je nastalo v gospodinstvih, 48 odstotkov pa v proizvodnih in storitvenih dejavnostih. Slovenija za zagotavljanje prehranske varnosti izvaja vse možne ukrepe skupne kmetijske politike Evropske unije. To so neposredna plačila, s katerimi se uravnava ekonomski položaj kmetov, podpora zeleni komponenti, plačila za mlade kmete, plačila za območja z naravnimi omejitvami, izplačila odškodnin ob različnih naravnih nesrečah. Izvaja tudi okrep naložbe v osnovna sredstva za večjo produktivnost, ekonomsko in okoljsko učinkovitost ukrep za povečanje odpornosti na podnebne spremembe oziroma, oziroma prilagajanju nanje, na primer financira namakalne sisteme in pa zaščite pred točo. Pomemben je tudi izbor semen, ki so bolj odporna v določenih vremenskih pogojih. Ob pravi izbiri je tudi pridelek boljši vedno se spomnim eh, zgodovine, ko je Slovenija premagala lakoto. To je bilo v 18. stoletju, ko je takratna avstrijska cesarica Marija Terezija ukazala, da morajo kmetje saditi krompir, ki je bil takrat v Evropi nekaj novega. In to je pripomoglo k temu, da v deželi ni bilo več lakote. Zato je izbor semen in pravih sort vsega, ki so odporne na vremenske izbire, tudi izredno pomemben. Slovenija spodbuja samo oskrbo z lokalnimi živili, kar pripomore k večji državni varnosti v obdobju ekonomskih in političnih kriz, v primeru podnebnih sprememb in naravnih nesreč ali ob poslabšanju varnostnih razmer. Žal pa je samo oskrba s hrano še vedno premajhna in znaša po panogah različno. Lahko bi imeli stoprocentno samooskrbo, zaradi ekonomskih razlogov in globalizacije pa je žal nimamo. V nekaterih panogah bolj, v drugih manj. Odgovornost razvitih držav do nerazvitih. Zaradi boljših pogojev za pridelavo hrane in boljših ekonomskih pogojev imajo bolj razvite države tudi večjo odgovornost do tistih delov sveta, ki imajo težje pogoje za delo in življenje. Kar pa ne pomeni, da ti deli sveta oziroma države in njihove vlade nimajo največje odgovornosti za svojo državo in njene državljane. Vladne in kmetijske politike morajo prilagajati danostim v katerih živijo. Humanitarna pomoč ne sme biti vir korupcije in mora priti do ciljnih skupin. Naložbe bogatega sveta v gospodarstvo revnejših držav morajo spodbujati razvoj in napredek. Nihče nima pravice samo izrabljati naravnih bogastev manj razvitih držav. Korist mora biti obojestranska. Samo tako se bodo tudi manj razvite države razvijale in bodo ljudje s svojim delom lahko preživeli sebe in svoje družine v lastnih državah, v domačih državah in ne bo pogojev in želja po migracijah. In naj še zaključim. Zagotavljanje miru in zagotavljanje osnovne in kvalitetne prehrane so najpomembnejši pogoji za preživetje in obstoj posameznih narodov. Razviti svet pa mora v večji meri poskrbeti za pravičnejšo delitev osnovnih dobrin. Le tako bomo zmanjšali preseljevanje prebivalstva zaradi podnebnih sprememb ali ogroženosti zaradi spopadov in vojn. Podnebne spremembe pa zahtevajo tudi nove prilagoditve za večjo prihransko varnost. Hvala za vašo pozornost. Um, thank you very much. Now, uh, we can open. Hvala lepa. Sedaj pa lahko začnemo z razpravo. Zastavite lahko vprašanje, lahko z nami podelite vaše izkušnje. Kolegi prihajate iz toliko različnih uh, držav in nekatere vaše države so zelo daleč. Zato bi z veseljem prisluhnili vašim zgodbam, vašim izkušnjam in o tem, kako se vi lotevate tega pomembnega problema. Naši panelisti bodo seveda odgovarjali na vaše vprašanje. Postopek je enostaven. Dvignete roko, se predstavite, in lahko zastavite vprašanje, podate kakšno pripombo in tako naprej. Izvolite. Hello, good morning. Lepo pozdravljeni, sem iz Singapurja. Morda bi lahko z vami podelil izkušnjo Singapurja na področju trajnostne oskrbe z vodo. Singapur je majhna država, imamo 5,6 milijona prebivalcev, nimamo virov, vodo moramo kupovati od, od sosednjih držav. In to je bilo vedno za nas pomembno varnostno vprašanje. Kadarkoli pride do kakšnega novega političnega dogodka, eh, smo pod grožnjo, da bi nam odrezali vodne vire. Uvažamo tudi vso našo prehrano, tako da uh, če pride do kakšnega podnebnega vpliva na kmetijstvo, potem to vpliva tudi na Singapur. Želel pa sem z vami podeliti izkušnjo Singapurja, ko gre za trajnostno oskrbo z vodo. V Singapurju vse recikliramo, tudi odpadno vodo, v tako imenovano novo vodo. Imamo pet eh, nacionalnih uh, rezervoarjev, eden je naš rezervoar. Eh, dejansko je 90 odstotkov naše površine uh, območje za zajemanje vode. Skušamo zajeti vsako kapljico vode, celotno vodo recikliramo, to je torej prvi rezervoar, potem druge, drugi je tako, uvažamo od sosednjih držav, recimo iz Malazije, ampak leta 2000. Uh, 60 se bo ta dogovor iztekal in potem se postavlja vprašanje, ali bodo oni še naprej nam prodajali vodo, kajti sami so soočeni z eh, pomankanjem vode. Potem pomemben vir vode je tudi spreminjanje morske vode v pitno vodo in pa uh, potem še uh, četrti vir, torej reciklaža celotne vode. Singapur ima torej dobre izkušnje na področju trajnostne uporabe vode. Vsako leto te izkušnje podelimo tudi z mednarodno skupnostjo. Eh, s tem želimo prispevati k programu za izgradnjo zmogljivosti. Gre za mednarodni teden vode v Singapurju. Tam organiziramo tudi stalno izmenjavo stališč z ZN. Uh, Če torej želite sodelovati na tem forumu, lahko pristopite k meni, lahko vam dam na razpolago vse potrebne informacije in pa kontakte. Hvala za vaš prispevek. Naslednja govornica. Euh, Hvala lepa za vse te zelo pomembne informacije. Sem Gazrien, prihajam iz Belgije, sem podpredsednica senata. Kot veste, so podnebne zaveze za nas zelo pomembne. Bi pa gospoda Lukaša Millerja prosila za par dodatnih pojasnil, predvsem glede informacij, ki nam jih je posredoval. Kar zadeva stopnjo ranljivosti, mislim, da je to zanimiv koncept. Ali je v tem smislu moč opredeliti konkretna merila oziroma dejavnike, na podlagi katerih se presoja ta prak ranljivosti oziroma stopne ranljivosti. Omenili ste tudi možnost, da države, ki so dosegle to stopnjo, lahko dosežejo določeno raven stabilnosti. Zanima me, če obstajajo že kakšne preglednice na tem področju? Slišala sem tudi ta vaš poziv, da naj podpremo ukrepe, ki se izvajajo na področju Aralskega morja. Slišali smo tudi mnenje kolege iz Singapurja. Zanima me, ali bi lahko vem, na evropski ravni poskrbeli za izmenjavo dobrih praks, pa da ne bi šlo zgolj za neformalno izmenjavo praks in informacij. Zanima me, če bi kdo od panelistov morda bil zato, da se vzpostavi bolj formalen sistem za izmenjavo dobrih praks. Problem z vodo se pojavlja tudi v drugih državah, morda v malce drugačni obliki, je pa zagotovo voda pomembna tudi, ko gre za varno oskrbo s hrano. Zanima me, če bi kdo od panelistov lahko povedal, ali se pojavljajo kakšne bojazni glede pandemije. Slišali smo že kar nekaj besed o srčnožilnih boleznih, o diabetesu. Zanima me, če bi morda morali spostaviti še kakšno vprašanje, kjer bi bilo potrebno dodatno preventivno delo. Hvala. Uh, Hvala. Gospod Miller, lahko odgovorite na to vprašanje? Slower. Prosim, govorite nekoliko počasneje, sicer vam tolmači ne morejo slediti. Hvala lepa za vaše vprašanje. sprašujete o sistemih merjenja okoljskih eh, vplivov. Verjetno menite, verjetno mislite s tem eh, kmetijstvo, vodne vire in tudi naravne katastrofe ter nalezljive bolezni. Kar se tiče vodnih virov in kmetijske proizvodnje. prvi kazalniki so bili objavljeni v poročilu IPCC iz leta 2014. To je bilo prvo medvladno poročilo o podnebni varnosti. Eh, poročilo je bilo pripravljeno v večplastnem procesu. Eh, prej smo že dobili poročila iz različnih regij in seveda se problemi močno razlikujejo od ene regije do druge. Eh, če vas prav razumem, ste spraševali predvsem o um, državah v razvoju. Če si ogledamo recimo jugovzhodno uh, Azijo, uh, Eh, ob morju, imajo tam popolnoma drugačne probleme, recimo poplave, tajfune in tako naprej. Popolnoma drugačne probleme pa imajo v Afriki, recimo v Sahelu, kjer se sooča s problemom dezertifikacije in pa pomankanja kmetijske proizvodnje. Ampak kar se tiče merjanja in pa kazalnikov, bi rekel, da imamo kar nekaj uh, eh, orodi za izmero le teh in da imamo tudi dobre napovedi za prihodnost. UNEP ima nekaj virov za to, Torej gre za okoljski program ZN, potem tudi IPCC je v raznih eh, publikacijah eh, objavil svoje raziskave. In imamo tudi različne regionalne agencije. Tudi tukaj eh, je to organiziran v okviru ZN, recimo UNSCAP e za jug za južno-pacifično regi eh, pacifiško regijo. Drugo vprašanje, kako torej stabilizirati te države, to je zelo aktualno vprašanje, pomembno vprašanje. Eh, rad bi ponudil dober odgovor, ampak nažalost tukaj ni hitrih rešitev. V poročilih o podnebni varnosti eh, se je ponavljala predvsem ena zadeva že od leta 2001-2002. Recimo, Zahod bi lahko izboljšal uh, situacijo, če bi povišali našo razvojno pomoč, recimo na nič cela sedem BDP-ja ali pa še več. Se pravi, morali bi ponovno razmisliti o obstoječih mehanizmih financiranja in razumeti bomo morali, da višja varnostna tveganja pomenijo tudi višja stroške in takrat bomo tako ali tako morali povečati naše programe financiranja. Hvala, gospa v rumenem in potem eh, tamle na desni. Lepo pozdravljeni, sem eh, poslanka iz Bangladeša in želela bi predstaviti naše izkušnje v zvezi z varno oskrbo s prehrano eh, oziroma vpliv podnebnih sprememb na to v Bangladešu. Bangladeš je država v razvoju, ena izmed bolj ranljivih držav, ko gre za podnebne spremembe. Podnebne spremembe eh, so pomemben varnostni faktor v Bangladešu, saj gre za izgubo uh, obdelovalnih površin, gre za poplave, gre za rast uh, vodnih gladin in tako naprej. To bo ogrozilo uh, preživetje številnih uh, sektorjev v Bangladešu. Pomembni delež obdelovalne zemlje izgubljamo. Uh, zalija jih morje, eh, postajajo zasoljene, eh, zato kmetijske površine ob morju postajajo eh, nerodovitne in niso več primerne za tradicionalno kmetijstvo. Prav tako stalno izgubljamo zemljo zaradi erozije. Ta pojav je zelo razširjen v Bangladežu in to spet pliva na kmetijsko proizvodnjo. Prav tako so se spremenili vzorci monsunov in to je neposredna posledica podnebnih sprememb. To je že imelo negativen učinek na proizvodnjo prehrane. Preživetje ljudi ob obali je ogroženo kmetijski znanstveniki predvidevajo, da bodo, vpliv, da bodo podnebne spremembe povzročile 8-odstotno vpliv. Uh, 8-odstotni um, upad proizvodnje riža in prav tako bo do podnebne spremembe vplivali na ribištvo. Tudi podnebno segrevanje bo vplivalo na to. Na, uh, um, v Bangladešu imamo kar nekaj programov izobraževanja za soočanje z podnebnimi spremembami in vzpostavili smo tudi skrbniški sklad leta 2009. To smo, eh, ta sklad sami financiramo. Z vami sem želela podeliti to našo izkušnjo. Mislim, da bi morali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 vsem panelistom in drugim udeležencem moram povedati, da imam precej uh, dvoumen uh, občutek. Po eni strani sem vesela, da se strinjamo glede številnih stvari. Prihajamo iz različnih koncev sveta, soočamo se z različnimi izzivi in težavami. In zdi se mi dobra novica, da se zdi, da smo istega mnenja, ko gre za najpomembnejša vprašanja skupaj skušamo najti rešitev. To je pomembno za nas in pa za prihajajoče generacije. Po drugi strani pa imam tudi nek drug občutek in sicer sem zaskrbljena. Moje skrbi so izrazili tudi panelisti. Veliko je namreč problemov, težav, ki jih doživljamo kot poslanci in pa kot posamezniki. Občutek imamo, da ne bomo mogli rešiti uh, teh problemov. Posvetiti se moramo trajnostnemu razvoju. In vsi tisti, ki se ukvarjajo z trajnostnim eh, eh, razvojem, imajo mešane občutke. Po eni strani so veseli napredka, po drugi strani so zafrustrirani. Ampak mislim, da bi morali biti vsi optimistični, Mi smo del generacije, ki jo imenujem prehodna generacija. Ukvarjati se moramo za številnimi problemi, s katerimi se prejšnje generacije niso ukvarjale. Kot poslanci, tukaj zastopamo državljane, In mislim, da bi bilo treba predvsem spremeniti miselne vzorce. To seveda ni enostavno spremeniti, to zahteva veliko časa. V številnih azijskih državah smo soočeni z velikimi izzivi. Glede na indeks tveganj, v povezavi z podnebnimi spremembami, ugotavljamo, da podnebne spremembe najbolj prizadenejo prav države, ki ležijo v Aziji. Ampak tudi na mačarskem se soočamo z določenimi problemi. Zato je pomembno, da se pogovorimo o teh problemih in pomembno je, da izmenjavamo svoje izkušnje. No, ampak eh, predvsem je pomembno, da izvajamo vse to, kar je bilo dogovoreno v okviru pariškega sporazuma. Imamo tudi cilje trajnostnega razvoja. Eh, to so torej glavni cilji, imamo pa tudi več kot 100 eh, podrejenih ciljev, Tukaj imamo tudi veliko članov med parlamentarne delegacije. Ta delegacija je pripravila dokument, ki nam lahko pomaga pri izvajanju ciljev trajnostnega razvoja. Če bo kdo prisoten v Ženevi na našem naslednjem srečanju, naj si najprej ogleda ta dokument, kajti dokument vam, lahko, vam je lahko veliko pomoč. Pomaga lahko nacionalnim parlamentom svetom pri izvajanju ciljev trajnostnega razvoja. Prav tako smo danes zjutraj eh, slišali, da bo organiziran regionalni seminar v Vietnamu, tudi mi smo predlani organizirali podoben seminar v Budimpešti, mislim, da so takšni mednarodni seminarji dobra priložnost za izmenjavo izkušenj. In zato pozivam vse naj se udeležujejo teh regionalnih seminarjev. Poleg tega bi želela spregovoriti o tem, kako pomembna je vodna diplomacija. Mačarska je vodilna na tem področju, naš predsednik eh, Janoš Adar je eden izmed glavnih pobudnikov te pobude za vodo. V Budimpešti redno poteka tako imenovani vrh za vodo. Septembra lani smo imeli tudi dogodek Asem, kjer smo razpravljali o upravljanju vodnih virov. O tem je spregovoril tudi senator Muktar. Dobro bi bilo, če bi izmenjavali izkušnje na področju upravljanja eh, podonovja. No, tudi na tem področju imamo pobudo gospodu senatorju bi želela povedati? Da je predvideno sodelovanje med Kazahstanom in Mačarsko, kjer bomo lahko poglobili to izmenjavo izkušenj tudi na dvostranski ravni. Na Mačarskem imamo zelo dobre odnose z Kazahstanom. Kolege bi pozvala k temu, naj eh, čim bolj redno vzdržujejo dialog o podnebnih vprašanjih. Hvala, sedaj pa bi želela dati besedo gospe na desni. Gospa predsedujoča, Spoštovani panelisti, sem uh, uh, Ilse Jacobson iz norveškega parlamenta. Podnebna, podnebne spremembe so kompleksen in pa nepredvidljiv problem. To vpliva na revščino, na okoljsko škodo in povzroča pomankanje vode. To pa lahko potem povzroča socialne nemire, nasilne spopade in terorizem ko govorimo o temi, kot je podnebne spremembe in okolje ter vpliv na varnost, moramo razmišljati o globalni varnosti v širšem pomenu besede. To so lahko naravne katastrofe, ekstremni vremenski pojavi, pandemije, pomankanje hrane. Vse to predstavlja varnostno grožnjo. Vesel, vesela sem, da naša deklaracija poudarja ulogo večstranskega sodelovanja pri reševanju teh izzivov. Pomembno je, da se poslanci iz Evrope in Azije združijo in da se zavežejo svetovnemu redu, ki mora temeljiti na pravilih. Ampak kot eh, ženska poslanka bi vas eh, želela opozoriti na neko zadevo, ki je ne smemo izpustiti izpred oči, ko govorimo o varnosti. To je tudi eden zmed glavnih stebrov norveške zunanje politike in sicer gre za ženske in pa enakost med spoloma. Kaj ti, ko udarijo naravne katastrofe in lakota, so vedno najrevnejša območja in pa najbolj ranljive skupine ljudi, tiste, ki so najbolj prizadete. Nevladna organizacija Oxfam je ugotovila, da so uh, otroci in ženske najbolj ogrožene v primeru naravnih katastrof. Recimo uh, v cunamiju in potresu leta 2014 v Indijskem oceanu je bilo eh, je umrlo štirikrat več žensk kot moških. Deloma zato, ker niso znale plavati ali pa splezati na drevesa. In tudi gospa Novakova je, Novakova je govorila o tem um, naravne katastrofe, kot so suša ali pa poplave, pomenijo, da ženske še z večjo težavo zagotovijo prehrano za svoje družine. Ko udarijo katastrofe, uh, morajo ženske prve zapustiti šolo in tudi pogosto postanejo žrtve spolnega nasilja uh, in pa žrtve uh, trgovine z ljudmi. V propadlih državah je um, zaščita žensk in otrok um, nekaj neobstoječega. No, ampak vsekakor ženske niso edine žrtve. Ženske lahko tudi pomembno prispevajo k prilagajanju in preprečevanju podnebnih sprememb. Vemo, da če želimo doseči trajnost, trajnosten mir, je bistvenega pomena, da v ta proces vključimo tudi ženske. Ženske po svetu uh, um, poosebljajo tako imenovano tiho znanje. Če želimo preliti to znanje v prakso, moramo zagotoviti, da bodo ženske imele enake pravice in statuse kot, ženske, eh, kot moški. Oprostite. Veliko veseljem je, da sem lahko sodelovala v tej razpravi. Azija in Evropa sta soočeni z podobnimi izzivi, ko gre za vpliv podnebnih sprememb na varnost. Veliko sem se naučila iz vaših prispevkov in prepričana sem, da je edina pot naprej, pot, ki vodi skozi mednarodni dialog in pa sodelovanje. Hvala lepa. Uh, najlepša hvala. Res je, edina pot naprej je pot, ki temelji na mednarodnem sodelovanju in izmenjavi izkušenj. Evropa in Norveška pa sta zagotovo kraja, kjer je enakost med spoloma zelo pomembna. Verjetno veste, ta nam je v Evropi všeč enakost med spoloma in da to tudi pogosto poudarjamo. Statistični podatki so zelo jasni. En moški in štiri gospe so se oglasile v razpravi, tako da, dragi kolegi moški, bi tudi vi kaj prispevali k tej razpravi? <laughs> Yes, you're very well. Izvolite, z veseljem vam dam besedo. Thank you, Hvala lepa. Se bom potrudil, da dobro zastopam moške v tej dvorani. Spoštovana predsedujoča, cenjeni delegati in delegatke, Hvala lepa Evropskemu parlamentu, ker gosti deseto parlamentarno partnersko srečanje. Sem Arno Džoro Hamisokujo, prihajam iz Indonezije sem član parlamenta, parlamentarnega odbora za energetiko, mineralne vire, okolje in raziskave ter tehnologije. Sem tudi član izbirnega odbora za nove tehnologije. Hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da omenim tudi naše pripombe. V Indoneziji priznavamo, da bodo podnebne spremembe zelo vplivali na gospodarske, socialne in politične sisteme v vsaki državi. Podnebne spremembe so grožnja, ki že dodatno slabša krhk položaj v številnih regijah, prispevajo tudi k vse večjim socialnim nemirom in napetostim. Rad bi spostavil predvsem vprašanje varnosti, ker se v okviru tega panela pogovarjamo o vplivu na varnost. Če se navežem na to, kar je prej povedal gospod Müller, rekel je, da ima varnost večkratni učinek, naprimer na svežo vodo, proizvodnjo hrane, bolezni in širjenje bolezni, poplave. Še nekaj bi rad izpostavil v zvezi z varnostjo in sicer nekaj, s čimer se soočamo tudi v Indoneziji, gre za suverenost in ozemljsko celovitost. V okviru tega častnega panela bi rad izpostavil, da je Indonezija največja otoška država, največji arhipelago smo. Na lanskoletni konferenci Združenih narodov o standardizaciji geografskih imen in v strokovni skupini Združenih narodov za geografska imena so ratificirali, da ima Indonezija 16,066 otokov, več kot 5000 km se raztezajo naši otoki. Od najbolj zahodnega do najbolj vzhodnega otoka je razdalja takšna kot od Dublina do Dohe. To vam verjetno daje vsaj približno sliko, kako daleč je to. Glede koliko, glede koliko otokov imamo, pa tudi verjetno razumete, da dvig vodne gladine, do katerega prihaja zaradi podnebnih sprememb, predvsej ogroža našo suverenost in ozemalsko celovitost. Zagotovo tudi kolegi iz sosednjih otokov, kot je kolega iz Singapurja, priznavajo, da je to vprašanje, ki zadeva vse nas. Bi pa rad podaril tudi to, da je Indonezija absolutno predana blaženju podnebnih sprememb. Pariški sporazum je bil ratificiran v našem parlamentu v zgolj štirih dneh. Mislim, da to jasno kaže, kako predani smo tej tematiki. Gre za vprašanje, ki presega politične razkole. Naj še enkrat podarim, da bo Indonezija dosledno spoštovala obveze iz Pariškega sporazuma. Do leta 2030 želimo zmanjšati emisije za 29 odstotkov, ob mednarodni pomoči pa za 41 odstotkov, tudi preko doseganja razvojnih ciljev tisočletja. Hvala lepa tudi norveški kolegici, kajti ženske so zagotovo vodilne pri blaženju podnebnih sprememb. Sam sem bil namreč izvoljen prav zahvaljujoč številnim ženskam v mojem volilnem okraju, brez njih me danes ne bi bilo tu. Mi se zauzemamo za vsaj 35 odstotni delež žensk v našem parlamentu, želimo si jih še več, ampak nekaj časa bomo še potrebovali, da spodbudimo ženske k temu, da bodo bolj politično aktivne. Upam tudi, da bomo z drugimi državami, kot so Norveška, ne vem, Bangladeš, vzpostavili dobro sodelovanje. Vi imate vsi zelo dobre izkušnje, tudi ko gre za ženske predsednice države in upam, da bom dobro zastopal zdaj moške v tej dvorani. Prošen. Hvala lepa. Ja, sorazmernost je zdaj malce boljša. Kolegice in kolegi. Kolega iz Indije, izvolite. From... Prihajam iz Indije, sem član parlamenta. Sam sem član odbora za trajnostni razvoj. Pogovarjamo se o podnebnih spremembah in okolju, o tem, kako to vpliva na varnost, tudi na varno skrbo s hrano. Gospa predsedujoča, podnebne spremembe so Zagotovo eden od največjih okoljskih izzivov, s katerimi se soočamo. Naš planet se vse bolj segreva, gladina vode se dviguje, oboje poteka veliko hitreje kot kadarkoli prej v preteklosti. Domet podnebnih sprememb je tako širok, da nobena država ne more več stati križem rok, kajti to vprašanje zadeva vse. Spoštovana predsedujoča, Indija se je odločila, da bo v svojo nacionalno politiko vključila tudi koncept upravljanja z nesrečami in katastrofami. Sprejeli smo ustrezen zakon z tega področja in ta zakon nam tudi nalaga, da se vzpostavi mehanizem za upravljanje z katastrofami tako na nacionalni ravni, kot tudi na ravni posameznih držav. Več agencij sodeluje v tem kontekstu. Te agencije so tudi zadolžene za izvajanje politik na področju upravljanja s katastrofami. Mislim, da se večina strokovnjakov strinja s tem, da se podnebne spremembe, ki jih povzročajo tudi ljudje, vse bolj širijo zaradi vse večje globalizacije, kar pomeni, da bi najbolj razvite države in industrializirane države morale storiti več. UNFCC zato jasno prelaga odgovornost za nudenje finančne pomoči razvitim državam. Te morajo pomagati državam v razvoju, da bodo lahko tudi te storile več v boju proti podnebnim spremembam. Za nas je to vprašanje zelo pomembno, pravzaprav za vse države v razvoju je to vprašanje pomembno. Zato bi vas vprašal, Ali so razvite države morda sprejele kakšne politike s tem v zvezi? Je za vas to pomembno vprašanje? Če mi lahko kdo odgovori. Um, yes. Hvala lepa za to vprašanje. Zelo konkretno vprašanje ste zastavili, moram reči lahko na kratko odgovorim. Evropska unija je v svojem proračunu predvidela tudi precejšen znesek za države v razvoju. Mislim, no, ne mislim, relativno prepričana sem v to, da Evropska unija v okviru razvojne pomoči nameni res ogromno sredstev. Verjetno smo največji donator v tem smislu na svetovni ravni. Evropska unija tudi podpira okoljske projekte, razvojne projekte, socialne projekte, izobraževalne projekte. Glede konkretnih številk, pa če smem, bi kolege prosila, da vam pripravijo številke v zvezi z vašo državo in vam bomo potem te konkretne številke o zneskih tudi poslali, da boste vedeli, koliko sredstev Evropska unija namenja v ta namen, kolikšen znesek Indija prejme od Evropske unije za razvojne, okoljske, socialne projekte. Če se strinjate. Dobro, hvala. Še kakšno vprašanje? Thank you, Chairs. My name Tuấn, MP from Vietnam. Najlepša hvala. Sem poslanec iz Vietnama. In z vami bi rad delil nekaj informacij o podnebnih spremembah in vplivih podnebnih sprememb na varnost v Vietnamu. Vietnam je ena izmed najranljivejših držav z vidika podnebnih sprememb podnebne spremembe predstavljajo veliko tveganje za našo nacionalno varnost. Vplivajo na človeka, predstavljajo grožnjo za življenje številnih ljudi. Glede na podatke iz leta 2017 in 2018, so podnebne spremembe ogrozile veliko preljivih skupin starejših otrok in delavcev. Veliko ljudi je tudi izgubilo življenje. Podnebne spremembe pa vplivajo tudi na naše gospodarstvo in povzročajo veliko škode. Z vidika prehranske varnosti lahko rečem, da je bilo v nevarnosti 39 odstotkov eh, južnega Vietnama, 10 odstotkov eh, severnega Vietnama, gladina vode se je dvignila za približno en meter, vedno več je ekstremnih vremenskih pogojev. In to so veliki izzivi za Vietnam, ko poskušamo zagotoviti prehransko varnost. Vietnamsko gospodarstvo je doživelo veliko škode zaradi podnebnih sprememb, glede na nas statistični urad so podnebne spremembe od, odgovorne za velik obseg gospodarske škode, ki smo jo zabeležili. zato da bi pomagali ljudem, je morala vlada izplačati odškodnino tistim, ki so jih podnebne spremembe prizadele. Vietnam je v zadnjih letih sprejel veliko različnih ukrepov za boj proti podnebnim spremembam. Spodbujamo vključevanje podnebnih sprememb v okvir multilateralnega foruma. Vietnam je organiziral tudi konference na, podo, na področju podnebnih sprememb. Poskušali smo poskrbeti tudi za bilateralno sodelovanje z več državami in se tako odzvati na podnebne spremembe. sprejemamo pa tudi ukrepe za izvajanje kockega protokola in pariškega sporazuma. Prizadevamo si za krepitev zmogljivosti in za večji dostop do finančnih sredstev za blaženje podnebnih sprememb z uporabo zelenega podnebnega sklada ki zagotavlja naložbe v nizkooglično gospodarstvo. Odziv na podnebne spremembe mora biti povezan s trajnostnim razvojem. Izkoristiti je treba, izkoristiti je treba priložnosti za inovacije in razvoj. Izboljšati moramo tudi konkurenčnost in druga področja. Prizadevati si moramo za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov tako da bomo lahko celovito odgovorili na podnebne spremembe. Ustrezno izvajanje teh politik je bistvenega pomena. Če želimo, da bodo ti cili doseženi, moramo oblikovati ustrezno vladno vlogo upravljanja in eh, upravnih struktur. prizadevati si moramo tudi za odgovornost podjetij in podjetniškega sektorja in si prizadevati za sodelovanje podjetij ter za nadzor parlamenta ter krepiti mednarodno sodelovanje. Hvala. Dear colleagues. Dragi kolegi in kolegice, če dovolite, bi rada sklenila to razpravo in besedo predala sopredsedujočemu za končni nagovor. Čas je namreč že skoraj da iztekel, če vas ne moti. Hvala. Najlepša hvala, gospa sopredsedujoča. Gospa Grigule. Rad bi se zahvalil Evropskemu parlamentu, ki je omogočil organizacijo tega srečanja. Na ta način smo zagotovili platformo, na kateri lahko izmenjujemo naša mnenja in izkušnje na področju podnebnih sprememb. Tako se bomo lahko bolj učinkovito borili proti tem pojavom. Sedaj pa bi rad ob koncu tega panela povedal še, da je bilo na koncu na obeh straneh isto število govornikov, štiri moški in štiri ženske. Enakost. V našem parlamentu v Kazahstanu, v Medžlisu, imamo 30 odstotkov žensk. Prejšnji teden je potekalo srečanje vseh poslank v Sankt Petersburgu. Pogovarjali so se o različnih vprašanjih, čezmejnih vprašanjih, eh, vprašanjih, ki se nanašajo na podnebne spremembe in tako naprej in tako dalje. Kazahstan igra tukaj zelo pomembno vlogo. Poskušamo narediti vse, kar lahko, da bi se ustrezno borili proti tem izzivom. Gre za vprašanja, ki se nas tičejo nas vseh, vseh narodov, vseh držav in brez dvoma bomo v prihodnosti še imeli priložnosti za razpravo. Kot je povedal kolega iz Singapurja, pri njih uvažajo celo pitno vodo, obstajajo različni izzivi, s katerimi se torej soočamo. In eh, takšne stvari so pomemben element diplomacije določene države. Država mora pač zagotoviti osnovna sredstva za svojo eh, družbo. kolega je povedal tudi. Kolega iz Mačarske namreč, da 19 držav uporablja vodo uh, iz Donave, samo Romunija pa je poskušala uh, narediti korak naprej, ampak uh, pomembno je, da se srečamo, da uh, pridemo do konsenza, da poskrbimo za dialog in na to so rešitve na dlani. Govorili smo tudi o podnebnih spremembah, o njihovem učinku na gospodarstvo, govorili smo o tem, da moramo delati z roko v roki, da si moramo pomagati v tem boju proti eh, tem svetovnim pojavom. Hvala tudi eh, kolegom eh, iz Vietnama, ki so govorili o pariškem sporazumu in njegovem izvajanju. Takšen sporazum, ki ste ga ratificirali zgolj v štirih dneh v. Indoneziji to je pač velik dosežek. Če bi vsi delali tako, eh, bi hitreje dosegli naše cilje. Vprašanje podnebja, vprašanje eh, ekološke ozaveščenosti je nekaj, kar nas združuje. Tudi voda je izjemno pomembna eh, stvar. Voda, ki jo pijemo. Vse to kaže, da moramo sodelovati graditi moramo na tem eh, zagonu, kot je, mađarska, kot je povedala mađarska kolegica, eh, lahko gledamo na ta kozarec kot na kozarec, ki je na pol poln ali na pol prazen. Pomembno je, da smo eh, pozitivni in da si prizadevamo za čim učinkovitejši boj proti ponemnim spremembam v imenu kolegov in kolegic. Bi se rad zahvalil vsem, ki ste sodelovali v razpravi. Hvala, da ste se nam pridružili v okviru tega panela danes. Upam, da bomo še krepili naše partnerstvo, ne zgolj tukaj, ampak tudi onkraj današnjega in jutrišnjega srečanja. Delati moramo na naše zakonodaji in vse skupaj prevesti v konkretne ukrepe. Hvala, se upravičujem. Po naravi sem hitra, vedno želim, da zadeve potekajo hitro in brez težav. Nimam ure na roki, in poskušala sem sestanek končati en uro pred eh, formalnim zaključkom. In to je preveč, kolegi in kolegice. Če želite besedo, boste besedo tudi dobili. Vem, da bi želela besedo tudi gospa Novak, naša panelistka, in eh, izvolite, beseda je vaša. Najprej se vam zahvaljujem za vaše prispevke iz njih je bilo jasno vidno, s kako različnimi situacijami se srečujemo v posameznih državah in da se lahko res drug od drugega veliko naučimo. Ena izmed govornic je dejala, da se mora, moramo izobraževati za soočenje s podnebnimi spremembami in to je res izobraževati in drug drugega ozaveščati o tem. No, ko je gospod iz Indije spraševal, kakšne politike so sprejele države glede razvojne pomoči, sem na hitro poiskala podatek, da je bila Evropska unija po podatkih OECD-ja leta 2015 vodilni svetovni donator pomoči. In države, torej EU in države članice so zagotovile skupno 68 milijard evrov razvojne pomoči, leta eno leto prej, 2014 pa 59 milijard. Torej se ta prispevek iz leta v leto povečuje. Nekatere države prispevajo tudi več kot en odstotek BDP-ja, nekatere manj. Seveda vse države članice niso enako bogate v Evropski uniji in imajo tudi veliko svojih težav cilj pa je, da bi vsaka prispevala 0,33 odstotkov BDP-ja razvojne pomoči. Hvala. <laughs> Any... Še kdo morda, še kakšno vprašanje, zato ker imamo dovolj časa, bi še kaj dodali? Izvolite. From Philippines, a uh, member of sem član kongresa iz Filipinov. Po podatkih dokumenta o eh, stanju v eh, južno-vzhodni eh, eh, Aziji, bi se lahko tudi Filipini eh, srečali z več kot dvojno povprečno izgubo eh, sredstev. Samo 0,2 odstotka BDP-ja se vloži v eh, zidove eh, za boj proti poplavam, za boj proti eh, sušem in tako naprej. Potrebujemo več sredstev. Trenutna arhitektura za financiranje boja proti finančnim spremembam ni dovolj ustrezna. Strokovnjaki ocenjujejo, da potrebujemo do 300 milijard eh, letno do leta 2020 eh, in še več do leta 2030 če se želimo ustrezno boriti proti izpustom toploženih plinov. Poleg tega potrebujemo še več 100 milijard eh, dolarjev, če se želimo soočiti eh, s socialnimi in ekonomskimi posledicami izpustov toploženih plinov. Zasebni sektor, deležniki in eh, druge institucije morajo sodelovati pri tem in zagotoviti uporabo novih sredstev za zagotavljanje trajnostne infrastrukture, javne storitve so prav tako izjemno pomembne, eh, zmanjšati moramo ranljivost in eh, tveganje. Nekatere agencije, nekatere lokalne vlade eh, so aktivne, druge ne, mi jih podpiramo. trenutna predsednica eh, senata jih podpira. Več moramo narediti z vedika integracije eh, in reševanja eh, problematike nizkoogličnih izpustov. Spremeniti je treba celotno družbo, okrepiti moramo institucije in okrepiti agencije, ki skrbijo za izvajanje. Okrepiti moramo tudi sodelovanje med agencijami. Prehod na nizkooglično gospodarstvo se začne cenovno dostopno, varno, zanesljivo oskrbo z energijo. Zato moramo spremeniti tudi omrežja. Učinek na revščino in radljivost je velik, potrebujemo ustrezno delujoč zeleni podnebni sklad. Ranljivost in tveganje morata postati odpornost in blaginja. rad bi izpostavil še naslednje. Vsaka oseba, vsaka skupnost, vsaka lokalna vlada, nacionalna vlada eh, in vsi ostali deležniki živijo v posebnih pogojih. Situacije so različne in ljudje se različno obstajajo, ne, eh, obnašajo, se prečujem. Ne glede na njihove pozitivne in negativne plati, ljudje ukrepajo, kakor lahko, glede na svoje zmogljivosti in eh, strategije, ki jih eh, sprejemajo. Naš pristop temelji na integraciji, izpostavljamo razvoj lokalnih skupnosti, prizadevamo si za razvoj posod na socialni, politični, ekonomski ravni, poskušamo zagotoviti eh, ustrezno delovanje ekosistema, Eh, in podpirati ta ekosistem. To so vse zelo pomembni dejavniki, ki jih moramo upoštevati pri razvoju odpornosti in blaginje. Pariški sporozum o podnebnih spremembah poskuša eh, preprečiti, da bi se planet segrel za več kot 1,5 eh, stopinje Celzija potrebujemo sodelovanje med državami razvoju in razvitimi državami, prizadevati si moramo za eh, blaženje eh, podnebnih sprememb, potrebujemo ustrezne načrte za zmanjševanje izpustov, govoriti moramo o prednostnih eh, nalogah, o ukrepih glede na nacionalno situacijo. Pogoji, če želimo doseči, Te cilje so odvisni tudi od mednarodnih eh, načinov financiranja, naprimer eh, prek mednarodnega eh, zelenega sklada. Nekatere države priložnost vidijo v nizkoogličnem gospodarstvu, izpostavljajo tudi cilje za prilagajanje in blaženje podnebnih sprememb. Pomembno je seveda upoštevati učinek podnebnih sprememb z vidika okolja izogniti se moramo potencijalnim izgubam, eh, škodi in disrupciji. Reševati moramo trenutne vzroke za ranljivost, okrepiti moramo ranljivost eh, na trenutna in bodoča tveganja, vključiti moramo podnebno tveganje v eh, naložbe, izboljšati moramo upravljanje s tveganjem in izboljšati delovanje naših načrtov, pilotskih projektov in institucij. Ne sme ostati zgolj pri izboljšanju naših zmogljivosti na podlagi eh, sprememb pri samem izzivu podnebnih sprememb, ampak moramo to izkoristiti tudi kot priložnost za spremembo paradigme v našem razvoju. Po mojem je odpornost eh, širši pojem, ne gre zgolj za to, da se rešimo pred neko nevarnostjo. Prilagoditi se moramo in stopiti na pot produktivnosti in eh, inovacij. Prizadevati si moramo za trajnostni razvoj in to na to postane del našega eh, življenja. Prizadevamo si na ta način za blaginjo za naše prebivalce in prebivalce to mora biti v interesu vseh nas, eh, politikov in eh, družbe kot takšne. Hvala. Najlepša hvala. Kolegi so mi podali eh, konkretne informacije o številkah. Leta 2017 je Evropska unija porabila 75,7 milijarde evrov za razvojno pomoč no, Unija in države članice. Unija kot takšna 28 držav članic, torej 75,7 milijarde evrov. To je ogromna številka. Ogromna številka. Um. I think all of us, I'm very heartened, many of us are very committed. Veseli me, da smo številni pripravljeni aktivno delovati in se boriti proti vrnilnim spremembam. Ampak malce več kot eno leto je minilo, odkar se je Trumpova administracija v ZDA odločila, da zapusti pariški sporazum. Spraševal sem se, če kdo poskuša na mednarodni ravni ponovno privabiti ZDA za pariško mizo. Bojim se, da brez njihovega sodelovanja ne bomo imeli dovolj energije, da bi premostili vse te ovire, ki stojijo med nami in našimi cilji eh, in tudi cilji trajnostnega razvoja. Ko sem eh, bral izjavo desetega srečanja ASEP, tam ni govora o sodelovanju ZDA. E Mi kot skupina moramo poslati jasen signal ZDA. E da, popolnoma prav imate najboljši način nadaljevanja z našim eh, trudom je eh, sodelovanje z ZDA. Ampak bojim se, in to je moje osebno mnenje, da se to pod tem predsednikom ne bo naredilo, ne bo zgodilo. Biti moramo eh, potrpežljivi, čakati moramo na naslednje volitve in upati, da bo do v ZDA izvolili drugačnega. Drugega predsednika. In na to bomo s svežim zagonom ponovno začeli s tem delom. Ne bom rekla, da bomo začeli uh, z ničle, zato ker je veliko dela že upravljenega, ampak eh, mislim, da moramo počakati na nove volitve. Veste, kakšen je gospod Trump? Vsi vemo, kakšen je. No, to je pač moje osebno, res osebno mnenje. Hvala, Mehko, čir in reporterji so. No, so predsedujoči in uh, gostje se očitno tudi strinjajo. Ja, je vlaken. Izvolite. Glede situacije z ZDA, bi rad nekaj povedal. To je spet moje mnenje, moje osebno mnenje, ampak po mojem mnenju to ne bo tako pereča tema. Glede na to, kako je oblikovana vlada v ZDA, eh, je predvsej bolj pomembno, da, eh, da sodelujemo z ZDA kot eh, takšnimi, ampak eh, tudi zvezdnimi državami. Tiste rdeče republikanske države, kot so Kansas, Oklahoma, eh, Idaho, so tiste, ki imajo največji delež obnovljivih virov energije, naprimer. To je spet moje osebno mnenje, ampak ne skrbi me tako stališče trenutne ameriške administracije. Popolnoma prepričan sem, da eh, je na zvezdni ravni eh, na eh, ravni zvezdnih držav, se upravičujem, eh, zgodba drugačna in da so te zvezdne države bolj pripravljene sodelovati. Mislim, da eh, je slika malce bolj pozitivna, kot si nekateri mislijo. To je moje osebno mnenje. Ne skrbi me, mislim, da so številni v ZDA izjemno pripravljeni na to, da bi zauzeli drugačno stališče kot predsedniki in administracija. No, koliko optimistov je v sobi? Kolegi in kolegice, bi še kdo kaj dodal ali lahko zaključimo z današnjim srečanjem? Vse je odvisno od vas. Izvolite, gospod Novak. Dodala bi še eno pripombo iz eh, moje države Slovenije. Pri nas je veliko pitne vode, veliko vode nasploh, kot sem že prej povedala. Vendar obstaja tudi neka bojazen, da bi velike korporacije si prilastile vodne vire in tako ne bi bil, bil več mogoč dostop do pitne vode za vso prebivalstvo. In zato smo tudi zapisali v našo ustavo pravico državljanov do pitne vode. To je eden izmed takšnih ukrepov, da se zavarujemo pred tem, da bi v najbolj v državi, ki ima veliko vode, zdrave vode, mi ostali brez vode. Um, yes and... Najlepša hvala. Sama bi dodala samo še tole. Ne uporabljamo pol, gozdov, rek eh, tega kar smo dobili od naših eh, očetov in pravčetov. Uporabljamo vse vire, ki jih bodo prijeli naši vnuki iz naših rok. In v naših rokah je odločitev, če bomo te vire zaščitili ali ne. Če bomo našim zanamcem, našim eh, pravnukom in naslednjim generacijam zapustili planeti, v katerem lahko živijo, ali planet, na katerem ne bodo mogli živeti. In od nas je odvisno, kako kakovostno bodo živele naslednje generacije, generacije naših eh, vnukov in pravnukov. Hvaležna sem vam za vaš prispevek, rada bi vsem zaželela veliko sreče, vam osebno in pa tudi vašim državam, vsem našim državam. Naše naloge niso preproste, so pa pomembne. Sedaj pa vabim vse delegate, vse sodelujoče na obisk hiše evropske zgodovine, kjer bo na voljo tudi vodenje, na to pa nas čaka še večerja. Hvala za vaše prispevke in za udeležbo.